Okay. Okay. Okay. Now. Okay. Good afternoon. It's time to wait, but before. Tako, kolegice in kolegi, začenjamo. Čas je za glasovanje, predtem pa še dve postopkovni zadevi. In sicer najprej besedo dajem gospe Toja. Gospa Toja, izvolite. Je ni v dvorani? Potem pa gospa Gardini.